Na dnevnem redu nas čaka razprava o Azerbajdžanu, gospa Lunaček. Hvala lepa, predsedujoči komisar, gospe in gospodje. V vzhodnem partnerstvu je Azerbajdžan žal postal država, ki ima najslabši rezultat na področju človekovih pravic. Celo Belorusija je nedavno izpustila šest političnih zapornikov. Človekove pravice morajo biti in so v samem središču odnosov Evropske unije s tretjimi državami. Postaviti se moramo v bran tistih, ki branijo človekove pravice in svobodo medijev. Ne moremo imeti dvojnih standardov, ko imamo pravka z državami. V resoluciji pozivamo k takošnji spustitvi vseh političnih zapornikov. Pozdravljamo tudi to, da so azerbajdžanske oblasti dopustile zdravniški ekipi, da obišče zakonca Junus komisar za človekove pravice Združenih narodov je v torek bil zelo kritičen do tega, kako v Azerbajdžanu zatirajo človekove pravice in svobodo medijev. Zahteval je, da se politični zaporniki tako izpustijo. Upam, da bodo azerbajdžanski organi to poštevali. V tej resoluciji tudi povzivamo, da se spoštujajo vse sodbe, ki jih je sprejelo sodišče za človekove pravice tudi sodba iz junija letos, ki pravi, da bi armenske oblasti morale umakniti svoje note z azerbajdžanskega ozemlja. Gospod Karim, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej citat z nedavnega, no, nedavnega govora izpred 14 let v parlamentu. Azerbajdžan se je odločil, da se bo vključil v Evropo, usmerja se v demokratične, humanistične vrednote modre besede strani predsednika Alijeva v letu 2001. Ampak odnosi med Evropsko unijo in Azerbajdžanom so zgodba o vzajemnem razočaranju. Vemo, da je Azerbajdžan zelo frustriran zaradi pomakljivega napredka pri Gornjem Karabahu. Vse prepogosto naj bi mednarodna skupnost tudi zanemarjala izzive, s katerimi so se v državi soočali po vojni, ko, sadi, ko gre za begunce in notranje razseljene osebe še posebej. Mednarodna skupnost res ni bila tako aktivna, kot bi lahko bila pri reševanju tega stalnega konflikta, v okviru katerega še vedno prihaja do smrtnih žrtv. Odločitvi ne pomeni ta ene prave odločitve. Mi se seveda zauzemamo za človekove pravice, za temeljne svoboščine. Vidimo pa, da upanje Azerbajdžancev, da bo prišlo do demokracije, usiha. Naj povem zgolj to, da načeloma seveda stvari niso dvoumne. Mi si želimo, da bi Azerbajdžan ponovno stopil na pot, ki vodi v evropsko prihodnost. Hvala. Spoštovane kolegice in kolege, prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Če govorite dlje, kot vam je bilo odmerjeno, boste oduzeli čas za besedo tistim, ki se želijo oglasiti v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Na no, vse zadnje kratite čas svojim kolegom. Gospod Preda. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu skupine ELS naj povem, da smo v resoluciji izrazili zaskrbljenost predvsem zaradi zdravstvenega stanja Lejle in Arifa Junusa. Zahtevali smo, da se zakonca čim hitreje izpustita. Vesel sem, da je tiha diplomacija, kot jo imenujemo, prinesla rezultate vsaj z tega zdravstvenega vidika, ampak resolucije, skupne resolucije pa nismo podpisali zato ker ne moremo sprejeti strategije zelenih. Kaj to pomeni? Pridajo na, plenar, na plenarno zasedanje, ne da bi šli preko afeta predtem in potem na plenarnem zasedanju odločajo instrumentih z področja sosedske politike. Odločajo tudi o preiskavah, ki naj bi jih evropske institucije vodile v primeru Alija. Predsednik Alija je s Tuskom podpisal dogovor za to, da bi se dosegel napredek na področju človekovih pravic. Strategija zelenih je nerealna, zato bomo zahtevali, da se o tej resoluciji danes ne glasuje. Ta resolucija je odraz radikalizma, ki prinaša zgolj neželene učinke. Gospod Korav, hvala lepa, gospod predsedujoči. Po naključju ali pa morda tudi ne, tokrat govorimo o Belorusiji in Azerbajdžanu. Čudovito je videti, kako ta parlament, dve državi, ki sta geografsko iz istega območja, obravnava na podlagi dveh različnih meril. V obeh državah prihaja do kršenja človekovih pravic. Verjetno so kršitve v Azerbajdžanu prav tako hude kot v Belorusiji, ampak v Belorusiji izvajamo sankcije z Azerbajdžanom pa trgujemo. Kakšna je torej logika te strategije, ki jo je ravno kar omenil kolega Preda? Azerbajdžan nam je seveda v interesu, za nas je koristen, ker nam posreduje energetske vire. Azerbajdžan krši človekove pravice, pa koga briga, če muči novinarje in borce za človekove pravice. Glavno je, da mi poslujemo z Azerbajdžanom. Mislim, da bi se morali znebiti to vrstnega odnosa predvsem v okviru ELS. ELS ne želi niti glasovati. Če govorimo o človekovih pravicah, mislim, da bi morali človekove pravice postaviti na prvo mesto, ne pa da na prvo mesto postavljamo trgovanje z Azerbajdžanom. Hvala lepa, gospod Vržja. Gospod Preda verjetno ve, da parlament že več mesecev obsoja razmere v Azerbajdžanu. V poročilu V letu 2015 je komisija rekla, da so se človekove pravice v tej državi znatno poslabšale. Z Azerbajdžanom imamo sporazum o partnerstvu. Komisija razmišlja o pridružitvenem sporazumu. Za enkrat smo govorili o tem, da bomo ukinili izvajanje protokola, ampak kot kaže, bo gospod Tusk odpotoval v to državo. Gospod Preda, mislim, da vi niste na pravo mesto za to, da bi delili kakršne koli lekcije. Napetost z Rusijo seveda obstaja. Vemo, da je Azerbajdžan za nas pomemben tudi z vidika energetskih virov. To je razlog, zakaj se evropske institucije obnašajo do te države tako, kot se. Pa tudi vi počnete isto. Kako bi lahko povečali svojo verodostojnost, kako bi lahko preprečili da bi še enkrat žrtvovali človekove pravice. Mislim, da ne bi smeli dopuščati nekaznovanja, ki vlada v tej državi. Hvala lepa, gospod Šake. Hvala predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kršitve človekovih pravic se dogajajo v Azerbajdžanu. Oba zakonca Junus in tudi novinarka Ismajlova so bili deležni represije. Novinarji in borci za človekove pravice so ustrahovani, nad njim se izvaja represija in nasilje. Tisti, ki zahtevajo več časa za tiho diplomacijo, nimajo prav. Azerski organi so imeli na voljo več kot dovolj časa za to, da zagotovijo spoštovanje človekovih pravic v tej državi in da spoštujejo tudi dane zaveze, da začnejo izvajati sodbe sodišča za človekove pravice, svoje obveznosti iz okvira OVSE-ja in tudi iz vzhodnega partnerstva. Vzhodno partnerstvo zahteva spoštovanje človekovih pravic in demokracije. Ne potrebujemo še enega ruskega scenarija v Azerbajdžanu. Zato moramo glasno spregovoriti sedaj. Kakšna je alternativa, glede na to, da prihaja do najhujšega kršenja človekovih pravic v tem primeru? Kaj lahko stori tiha diplomacija? Dialog absolutno da tudi odločna sporočila, ampak vsa dosedanja tiha prizadevanja niso privedla nobenih rezultatov. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Spoštovani kolegi in kolegice, ne ukvarjamo se danes prvič z Azerbajdžanom. To je pravzaprav stalni gost. Azerbajdžan želi spadati v Evropsko unijo, organizirali so Evropske športne igre, z njim nas povezujejo gospodarski interesi. V takšni situaciji kot vlada v Azerbajdžanu se upravičeno vprašamo, kolikšni meri Azerbajdžan spoštuje človekove pravice, vladavino prave, na nazadnje je Azerbajdžan kot član Sveta Evrope podpisal tudi uh, konvencijo o človekovih pravicah. Uh, Ni spremljivo, da Azerbajdžan vsa naša prizadevanja in opozorila preprosto spregleda. Ne smemo popustiti. Boriti si moramo za človekove pravice v Azerbajdžanu, pa tudi eh, za evropske interese. Hvala. Gospod Tun on Hohenstein. Panjske prezidenta Alijeva je zdišil. V državi predsednika Alijeva je danes dvakrat toliko političnih zapornikov kot v Rusiji in Belorusiji skupaj. Pogoji, v katerih so pridržani politični zaporniki, so zelo nedvoumni. Predsednik Azerbajdžana ne spoštuje človekovih pravic, niti ne mednarodnih zavez. Briga ga za to mislim, da bi morali odločno ukrepati. Sama se spomnim časov, ko smo živeli v času diktature, v času komunizma, ko smo se borili proti takratnim vladam. V tistem obdobju smo prejeli ogromno podpore v smislu besedne podpore, vključevanja političnih sil in parlamenta. Danes pa obžalujem, da moja politična skupina ni podpisala te skupne resolucije. Človekove pravice niso stvar strankarske politike. Pokazati moramo solidarnost z ljudmi, ki so trpeli v Azerbajdžanu in še trpijo. Vabim vse kolege, da glasujejo za to resolucijo. Honorable Piri. Kolega Piri, kolegica Piri. Ja, hlede, stonden wij hier. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, pred enim letom smo bili tukaj in smo govorili o aretacijah eh, aktivista za človekove pravice v Azerbajdžanu. Potem so bili šokirani. Evropski parlament je imenoval eh, Lejlo Junus za kandidatko za nagrado Saharov lansko leto. Um, ampak eh, ugotovili smo, da se v tem času ni kaj dosti spremenilo. Leila Junus je priprta, ne more se niti pogovoriti z njenim odvetnikom, njen mož ima hude zdravstvene težave. Um, jasno je, da je njeno sojanje bilo absurdno, ni bilo pravično, uh, gre za starejše, bolne ljudi. Zato je šestmesečna zaporna kazen pravzaprav enaka doživljenski zaporni kazni. Eh, imamo diplomatske službe komisije in eh, parlamenta, ampak te niso nastopile dovolj odločno. Zahtevamo nemudni izpust zakoncev Junus, eh, tudi novinarke Izmailo, ki so prav gotovo nezakonito pridržani. azerbajdžanska vlada mora izpustiti vse aktiviste, ki so pokriven v zaporu. Potrebnih je več demokratičnih reform, več kot bo demokratičnih reform, več bo tudi podpore strani Evropske unije. To mora biti naša politika. Azerbajdžan moramo pozvati naj spoštujejo svoje zaveze. Ne na vse zadnje je Azerbajdžan članica sveta Evrope, sprejeti bi morali finančne sankcije in uh, onemogočiti vstop v Evropsko unijo vsem politikom. Gospod Weigl. Poštovani komisar. Breti nad stanjem človekovih pravic in pravne države v svetu, posebej v državah, s katerimi imamo partnerske odnose in torej tudi več možnosti in kanalov komuniciranja je jasno permanentna naloga tega parlamenta. z azerbajdžanom se ukvarjamo pogosto in danes imamo na mizi novo zelo ostro resolucijo z nekaj zelo dobrimi razlogi. želim si da bi imela pozitiven učinek bojim pa se da se to ne bo zgodilo. v bakuju so prepričani da njihovo državo obtožujemo bolj pogosto kot druge primerljive na primer s sosednjo armenijo ki z ruskimi četami na svojem ozemlju okupira eno petino njihovega ozemlja in ki je izgnala skoraj vse avtohtone prebivalce nagornega karabaha pri čemer mi evropska unija ne storimo ničesar da bi se stanje spremenilo. azerbajdžan komplicirana in strateško pomembna država si gotovo zasluži kritiko toda tudi bolj celovito in uravnoteženo obravnavo v evropskem parlamentu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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spet razpravljamo o situaciji človekovih pravic v Azerbajdžanu. 2009 je parlament že zagnal alarm zaradi zatiranja človekovih pravic pod eh, režimom predsednika Alijeva in vse od takrat opozarjamo na vedno večji totalitarizem v Azerbajdžanu tamkajšnji režim eh, ne samo, da zatira, ampak eh, napada celo sosedne demokracije, redno napada Armenijo in ne spoštuje dogovorov iz, Min iz Minska. Um, in eh, v ponedeljek smo na televiziji slišali, da želijo svoje skorumpirane mreže razširiti tudi v Evropsko unijo. Ampak Evropska unija še vedno Azerbajdžan obravnava kot partnerja. Kako je možno, da je ta država še vedno del naše vzhodne eh, politike, našega vzhodnega sosedstva? Dovolj je z eh, besedami, treba je sprejeti sankcije, treba je zahtevati, da tam ne mudoma izpustijo vse aktiviste za človekove pravice in pa zaprte novinare. Gospod Bonano. Okay. Minuto ali minuta in pol? Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, vas res občudujem tako, da bom resen. No, kar zadeva Azerbajdžan, naj na začetku podarim, da sem prijatelj Azerbajdžana in Azerbajdžancev. Nikakor se ne strinjam s tem, kar sem slišal do sedaj. Čemu je namenjena ta nujna resolucija? Ja. Nekdo, naprimer, ki mora kihniti, vzame robček in potem pihne. Tako da ta resolucija ni vredna nič. Ali mislite, da boste s to resolucijo prestrašili kogarkoli v Azerbajdžanu ali bo kdo kaj posebnega rekel s tem v zvezi? Ne, nikakor ne. Tako da je pravzaprav smešno, da parlament sprejema neko resolucijo, ki nima nobenega vpliva in učinka. Kar zadeva zmerni islam. Zmerni islam obstaja v Azerbajdžanu. Ali imajo v tej državi ženske enake price kot moški? Ali je v tej državi prisoten zmerni islam? Dragi evropejci, zakaj pa potem trgujete z Kitajsko? Tam še vedno izvajajo smrtno kazen, leto so usmrtili 750 oseb. Potem je tu še Nigerija, ampak ja, Nigerija ima naftne vire. Še o številnih drugih sorodnih državah bi lahko govoril. Ne vem, kateri od kolegov je prej rekel, ne gre za to, da imamo več meril, na stotine meril imamo, ko gre za obravnavanje tovrstnih držav naj živijo Azerbajdžanci in Azerbajdžan. Nekar se ne pogajamo z lobisti, ki govorijo v svojem imenu. Pogovorimo se raje z državljani, skupaj z njimi pripravimo resolucijo. Mislim, da je to edini resen način, kako sprejemati dostojno zunanjo politiko. Eh, eh, Hvala lepa. Sto odstotno se strinjam s tem, da je treba pritisniti na Azerbajdžan. Ta mora spoštovati človekove pravice. In eh, ravno zato gre pri tem predlogu in resoluciji. Zato je zelo eh, obžalovanja vredno, da ELF ne more podpreti te resolucije. Iz tega se moramo naučiti lekcije. Vse je treba narediti v parlamentu zato, da bi lahko vse skupine podpisale neko resolucijo. Uh, za nas ta predlog, da bi morali nemudoma, nemudoma prekiniti pogajanja z Azerbajdžanom, to je za nas popolnoma nesmiselna izjava. Če bi to veljalo za vse države po svetu, potem bi morali prekiniti marsikatero pogajanje. Če bi um, se recimo za takšno politiko odločili pri Iranu, potem sedaj ne bi imeli jedrskega dogovora. Uh, Eh, ne moremo mm, imeti dvojnih meril eh, za posamezne države. Eh, potem se pač zgodi to, kar se je zgodilo danes. Mi želimo, da so človekove pravice spoštovane v Azerbajdžanu, ampak naš, pri tem bi morali najti neko skupno pot. Pritegnite pozornost predsednika, gospa Manesko. Hvala lepa. Evropska unija in Azerbajdžan bi morala še naprej sodelovati med seboj. To eh, potrjuje tudi obisk predsednika v Bruslu. Sodelovanje je nujno potrebno za obe strani, ne samo, ko gre za energijo, ampak tudi, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Seveda nas skrbijo kršitve človekovih pravic v Azerbajdžanu. Tamkajšnje oblasti pozivamo naj. Uh, preneha s primeri kršitev človekovih pravic. Ampak istočasno pa moramo razumeti tudi to, da eh, je Azerbajdžan podpisal marsikateri mednarodni sporazum, eh, je na vse zadnje tudi demokratična država in zato bi morali še naprej ga obravnavati kot našega partnerja.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 in da na ta način se nam lahko te države približajo. Nekateri menijo, da je vzhodno partnerstvo nek prostor, kjer lahko pridigamo drugim. No, eh, morda se deloma strinjamo glede tega, kar se dogaja v Azerbajdžanu, ampak mislim, da mu ne bi smeli pridigati. Očič. Gospod Jakovčič. Non è in aula. Onorevole Agea. Gani. Grazie. Gospa Agea. Hvala. Od leta 2009 do danes je Evropski parlament sprejel sedem resolucij v zvezi s položajem človekovih pravic v Azerbejdžanu. Dejstva, o katerih smo se pogovarjali danes, kažejo, da kljub sedmim, ne eni, sedmim resolucijam vidimo, da je režim izbrisal v Azerbajdžanu sleherno obliko demokracije. Prav tako ni nobena skrivnost, da prihaja do stalnih bombardiranj, ki jih režim izvaja. V mislih imam Armenijo, v mislih imam Gorski Karabah, Pred nekaj dnevi sta bila ranjena neka ženska in njen sin. Zato mislim, da moramo tu nekaj narediti, ne samo zato, da bi zagotovili, da, se, da bo to, kar se je sprejelo leta 2009, izvajalo, pač pa moramo s sankcijami poskrbeti, da bomo demokracijo resnično vrnili v roke Azerbajdžancem. Zaslužijo si sankcije, ki bodo ljudstvu povrnile svobodo. Pospisil. Gospod Pospišil. Ga ni v dvorani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozorno sem poslušal razpravo eden izmed mojih kolo, kolegov je rekel, da ta resolucija ne bo spremenila ničesa v Azerbajdžanu. S tem se ne strinjam. To je resolucija, ki obsoja eh, nepravilnosti, kršitve človekovih pravic in eh, to ima smisel. To ima smisel za opozicijo v Azerbajdžanu. Na ta način jim lahko ponudimo moralno podporo. Hadžiča Ismail. Raziskovalna novinarka je bila mm, nedavno obsojena na sedem in pol let zaporne kazni z zelo nepravičnim sojenjem. Eh, ljudem, kot je ona, moramo jasno sporočiti, da jih Evropska unija podpira in da njihov boj za človekove pravice in pravno državo v Azerbojdžanu ima smisel. Naslednjega govorca očitno ni v dvorani gospa mienova eu n tulee kaikissa tilanteissa puolustaa. hvala lepa evropska unija bi se v vseh primerih morala zavzeti za človekove pravice strinjam se s podpisniki te resolucije stanje človekovih pravic eh, v azerbajdžanu je obžalovanja vredno. No, vseeno pa moram reči, da ta resolucija poziva k sankcijam, k prekinjanju pogajanj, postavlja pogoje, to so sankcije, ki bi jih morali najprej eh, pripraviti v odboru, šele potem bi morali o tem tukaj odločati. Ni dovolj, da to tukaj obravnavamo, da o tem odločajo ljudje za zaprtimi vrati. Morali bi se dobro pripraviti na takšno obliko resolucije. Če ne bomo naših resolucij pripravili dobro, potem ne bomo dosegli željenih rezultatov. Morda je ta resolucija všeč nekaterim, ampak moramo se osredotočiti na to, da spodbujamo človekove pravice v Azerbajdžanu. Děkuji, pane predsedo, za udjelitev. Gospod Polkak. Od... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim obsoditi primere, o katerih danes govorimo. Človekove pravice ne smejo biti obravnavane na drugačen način, odvisno od tega, o kateri državi govorimo. Podpiram to resolucijo, pozivam Evropsko unijo in njene institucije naj razmislijo o tem, v kolikšni meri bi bilo Evropski uniji možno sprejeti zavezujoče sodbe mednarodnih tribunalov. Eh, morda bi to, eh, zato lahko bil pristojen svet Evrope v Štrasburu, kjer imamo tudi eh, sodišče za človekove pravice. Kolega iz Italije je postavil vprašanje, kaj bo Azerbajdžan mislil o tej resoluciji. Jasno je, da ta resolucija ne bo spremenila vsega, ampak če bi pa Evropska unija naša način za spodbujanje človekovih pravic, potem bi lahko s tem kaj dosegli. Gospod Marijas. Hvala lepa. Pred evropskimi športnimi igrami smo v Evropskem parlamentu razpravljali o Azerbajdžanu. Takrat je bila razprava bolj politična. Sedaj imamo spet eh, resolucijo, ki pa ni uravnotežena, ki je enostranska, ima jasno politično usmeritev Evropski parlament je s tem na napačni poti, sklenil je tudi, da ne bo poslal opaza, opazovalcev za volitve v Azerbajdžan. Um, zdi se, da se Azerbajdžan vedno bolj izolira, da beži od Evropske unije. Ampak ta država je pomembna tudi za našo oskrbo z energijo razmisliti moramo o tem, kdo bo sploh imel koristi od tega, če se bo Azerbajčan tako razvijal naprej. Vprašati se moramo, v katero smer bo šel Azerbajčan. Jaz sem proti resoluciji in predlagam, da glasovanje preložimo na kasnejši trenutek. Komisar Avramopoulos ima sedaj besedo za zaključek razprave. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Kakor veste, je Azerbajdžan partner strateškega pomena za Evropsko unijo, zlasti na področju varnoskrbe z energijo in pa regionalne stabilnosti. V zadnjih letih smo poglobili naše odnose v okviru vzhodnega partnerstva in želeli bi si, da bi ta odnos še naprej razvijal, napredoval na osnovi skupnih interesov in vrednot. Vendar pa je treba nasloviti nekatera odprta vprašanja v naših odnosih na iskren način. Evropska unija tesno spremlja razmere na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu. Spremljali smo sojenje Hadžiči Izmailovi in Lejle eh, in Arifu Junusu. Uh, eh, Eh, podobno kot uh, smo to naredili tudi v primeru Rasula Jafarova in pa Intigama Alijeva. Naj omenim samo nekatere izmed aktivistov za človekove pravice in novinarjev v Azerbajčanu. Odzvali smo se na negativne izjave in uh, od teh primerjih smo razpravljali na najvišjih ravneh. Še naprej pozivamo k izpustitvi aktivistov za človekove pravice in pa novinarjev, ki jim ni bilo zagotovljeno pravično sojanje. Azerbajdžan mora izpolnjevati svoje mednarodne zaveze, članica Sveta Evrope, OSEJA in pa Združenih narodov. Eh, Azerbajdžan mora zagotoviti svobodo združevanja, svobodo govora in mora poskrbeti za pravno državo, za neodvisnim sodstvom in pa z dostopom do pravičnih in preglednih sojen. Ne podcenjujemo izzivov, s katerimi je soočen Azerbajdžan. Um, gre za zelo um, občutljivo regijo. Pripričani smo, da lahko dolgoročno stabilnost in varnost v neki državi zagotovimo samo na ta način, da dopustimo, da državljani svobodno prispevajo k politični razpravi. Zato mora biti omogočeno novinarjem, da svobodno izvajo svoje delo. Pričakujemo, da bodo v zvezi s tem sprejeti dodatni ukrepi. Razumem, da azerbajdžanske, eh, eh, po mojih informacijah, eh, azerbajdžanske oblasti eh, raziskujejo primere kršitev človekovih pravic, nedavne umore, naše službe so v stiku z službami v Bakuju, naša finančna pomoč je seveda Azerbajdžanu nujno potrebna, saj je namenjena najbolj občutljivim sektorjem in povzroča razlike za življenje tamkajšnjih ljudi. Prav tako nudimo konkretno pomoč um, ogroženim aktivistom in novinarjem. Še naprej eh, si bomo zato prizadevali v naših dvostranski, dvostranskih odnosih in pa v vzhodnem partnerstvu ter kot uh, članica sveta Evrope. Odločiti se moramo za konstruktiven pristop, ki bo temeljil na dialogu, angažmaju in uh, uporabi vseh diplomatskih kanalov. Če želimo mm, zastaviti nove temelje za naš odnos, moramo začeti pogovore z Bakujem. Bakujem, to se bo začelo naslednji teden. Poskrbi, poskrbeti moramo za nove priložnosti uh, v skladu z našimi mednarodnimi zavezami. Do Azerbajdžana moramo biti kritični, ampak konstruktivni. E, zato si komisija želi tudi sodelovanja Evropskega parlamenta. Razumem, da nekaterim poslancem ni všeč ideja, da bi v trenutni situaciji še naprej se pogajali z Azerbajdžanom. Eh, vendar pa moramo tudi to razumeti kot priložnost boja za človekove pravice. To je bistven sestavni del naših odnosov. Če bi izpustili to priložnost, potem se tudi ne bi mogli, tudi ne bi mogli reševati problemov, o katerih smo danes govorili. Hvala lepa. Sedem predlogov resolucije smo prejeli ob koncu razprave. Razprava je zaključena.